Uh, apologies for the late start, colleagues. Kolegice in kolegi, opravičujem se zaradi zamude. Eh, popovdan imamo na programu eno pomembno točko in sicer sporazum med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Danes bomo slišali mnenje pravne službe o mnenju sodišča Evropske unije z 26. julija um, v zvezi s porazumom med Kanado in Evropsko unijo o PNR podatkih. Evropski parlament je eh, prosil za to mnenje in Evropsko sodišče je na podlagi ustreznega člena pripravilo to mnenje. Sedaj dobi najprej besedo predstavnik pravne službe, potem pa bo sledila razprava. Gospod Murr prosim, da predstavite stališče pravne službe Evropskega parlamenta. Thank you very much, chair. Hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, je, se je Evropski parlament odločil 24. novembra 2014 pred tretjimi leti, da prosi Evropsko sodišče za mnenje o dveh vprašanjih. Prvo vprašanje se je, je um, gre eh, za skladnost sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o prenosu podatkov in skladnost tega sporazuma z eh, listino o temeljnih pravicah, torej gre predvsem za varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. Drugo vprašanje pa je bilo pravna podlaga. Svet je predlagal, da bi ta sporazum sprejeli na osnovi 2 80. in 87. člena pogodbe o Evropski uniji o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah in policijskem sodelovanju. E, parlament pa je vprašal, ali naj bi uporabili 16. člen pogodbe kot pravno podlago, gri, e, ki obravnava varstvo osebnih podatkov. Torej, to je bilo novembra 2014. 26. julija 2017 je velika zbornica Evropskega sodišča sprejela dokončno mnenje o teh dveh vprašanjih in ima odgovor um, sodišča. To je prvič, da je Evropsko sodišče eh, odločalo o skladnosti mednarodnega sporazuma z listino o temeljnih pravicah. To je torej nekaj povsem novega. Eh, torej, odgovori sodišča Eh, so zelo podrobni in zato jih bom na kratko prevzel, povzel in sicer se glasijo takole. Pri prvem vprašanju pravna podlaga sodišče eh, pravi, da pravna podlaga, ki jo predlaga svet Nikorik na 82 in 87, torej in, um, 16 in 87 naj bi bila pravna podlaga. To je prva točka. In drugič, sodišče pravi, da mednarodni sporazum ni v celoti v skladu z listino o temeljnih pravicah, vsaj v sedanji obliki ne. Um, in sicer Ehm, določeni deli so v skladu z listini, ampak nek, z listino nekateri pa ne. Torej, bistveni deli niso usklajeni z listino in zato bom poskusil razložiti ti dve točki malo bolj podrobno. Najprej pravna podlaga, to lahko opravimo zelo na kratko. Kot rečeno, predlagana. Um, pravna podlaga je sodelovanje v pravosodnih zadevah in policijsko sodelovanje 86 in 82 člen in 82. člen sodelovanja v pravnih zadevah ni ustrezno, tako pravi sodišče, kajti ne gre za to pravosodno sodelovanje in zato je treba ta člen črtati. Vendar drugi člen 87, policijsko sodelovanje, ki ga predlaga svet, je relevanten člen in sporazum e, torej, ima opraviti s policijskim sodelovanjem. Vendar sodišče pravi, da je tudi 16. člen pogodbe, ki e, um, obravnava eh, varstvo osebnih podatkov, da je tudi ta relevanten, kajti gre tudi za zagotovitev varstva podatkov in vsebina uh, so, je varstvo podatkov, torej možno je, da imamo dve pravni podlagi, na eni strani policijsko sodelovanje, na drugi varstvo osebnih podatkov in to sta glavni pravni podlagi. Torej, sodišče je tudi uh, um, si ogledalo namen in vsebino tega sporazuma in meni, da sta oba vidika tesno povezana in da ju ni mogoče ločiti. Torej oba eh, člena 16 in 87 morata skupaj biti pravna podlaga. Imamo torej dvojno pravno podlago 16 in 87 in to je pravzaprav um, nekaj izrednega, kajti nasplošno v eh, skladu s sodno prakso naj bi bila ena pravna podlaga, v izjemnih primerjih pa sta možni dve. Tako kot razlaga svet, je um, postopek za sprejetje teh dveh pravnih podlag mora biti kompatibilno. 87. člen sodi v peto poglavje um, pravice um, svoboda um, in glasovalni postopek je drugačen predvsem zaradi Irske in Norveške, vendar um, sodišče pravi, da v tem konkretnem primeru to ni problem, kajti sporazum se ne uporablja za Dansko, uh, zaradi situacije Danske. In kar zadeva Združeno kraljestvo in Irsko, sta obe izbrali opt-in za ta sporazum in sodelujeta. Torej, v teh eh, konkretnih okoliščinah sodišče meni, da je možno uporabiti obe pravni podlagi 16 in 87 in zato bi imeli dva dvojno pravno podlago. In sedaj se želim posvetiti drugemu vprašanju. Listina o temeljnih pravicah in ali je sporazum skladen z njo. Prvič se je sodišče ukvarjalo z, eh, dokon, v dokončnem mnenju, zaključnem mnenju s tem. Eh, sodišče potrjuje, da eh, je treba uporabiti tudi listino, in upoštevati listino, ko sprejima Evropska unija mednarodne sporazume. Ne gre samo za notranjo zakonodajo pri, temeljn, pri listini o temeljnih pravicah. Torej, ta listina se nanaša na vse pravne akte unije, vključno z mednarodnimi akti. In mm, mednarodni akt, ki ga sprejme Evropska unija, e, treba se vprašati, ali, ta, ali je v skladu z listino o temeljnih pravicah. In tudi način, kako se ta listina uporablja, je zanimiv, kajti sodišče uporablja isto metodo za uporabo listine kot za uporabo druge zakonodaje. Nikake posebne metode pri mednarodnih sporazumih, torej vsi pravni akti, eh, torej metoda in načela, ki se uporabljajo, je enaka za druge pravne akte kot tudi za listino o temeljnih pravicah. To je Mm, torej, kar je bilo pomembno, so predvsem podrobne vsebine tega sporazuma. E, ta odbor se je že ukvarjal tudi z drugimi sodišči, kar zadeva irsko in digitalne pravice. In aprila 2014 je bilo izdana ta odločitev. Eh, in potem tudi direktiva o hran, hrambi podatkov in sodišče eh, je menilo, da ta direktiva ni v skladu s to temelj, listino o temeljnih pravicah. In eh, seveda um, um, mi smo bili mnenja, da bi argumentacijo sodišča v tem primeru lahko uporabili tudi za druge uh, Eh, torej, eh, kako uporabiti to temeljno listino. Kaj nam sedaj Evropsko sodišče kaže? Da se to lahko uporabi tudi v drugih primirjih. In sicer enako argumentiranje. Um, um, in eh, tudi um, sodišče večkrat citira um, um, to um, sodbo o digitalnih pravicah um, povezano z Irsko. In tudi druge sodbe, um, podobne sodbe. Ampak to ne pomeni nujno, da sodišče pride vedno do istih rezultatov, ampak nekako lahko ocenimo, kako eh, sodišče načeloma um, odloča v takih zadevah. Pristop eh, sodišča je strojni prvič vprašaš, ali eh, se uporabljajo določeni členi listine in če so določene pravice um, če, če se jih uporablja, se je treba vprašati, ali prihaja do kršitve in potem se sodišče vpraša, kako resna je ta kršitev. In če priče mnenja, da je resna kršitev, potem sodišče analizira, ali je kršitev upravičena ali ne. In potem sledi tretji korak, ko gre za utemeljitev kršitve, sodišče Um, uporablja načelo um, nujnosti in sorazmernosti. In v tem primeru je sodišče uporabilo isti eh, pristop treh faz. In pri eh, sorazmernosti in nujnosti je prišlo potem do zapletov pri, pri tem mednarodnem sporazumu, kajti sodišče je preverjalo, ali vsak del sporazuma v celoti spoštuje načelo sorazmernosti in ali je vse res nujno. In tu je sodišče prišlo do um, podrobnih odločitev o posi, posameznih um, delih tega sporazuma in pravi, da niso vsi deli skladni s temeljno listino. Da bi razumeli, kako sodišče pride do takih eh, zaključkov, sodišče um, razdeli situacijo v tri faze in to si moramo ogledati po vrstnem redu. Te tri faze, ki jih ocenjuje sodišče, so um, um, potovanje potnika v Kanado uh, in potem um, bivanje v Kanadi in potem vrnitev v, iz Kanade. Uh, Eh, torej prva faza je, ko potuje in gre do mejne kontrole v Kanadi. Potem druga faza um, sledi prvi in sicer bivanje potnika v Kanadi. To je lahko nekaj dni, nekaj tednov ali tudi nekaj mesecev. To je razmeroma kratko obdobje. In tretja faza je potem, ko je potnik zapustil Kanado in sodišče se je ogledalo vse faze in vprašalo, kaj je utemeljitev za Eh, poseganje v zasebnost in, barst, in osebne podatke. V prvi fazi, preden potnik eh, dobi dovoljenje za vstop v Kanado, eh, tu sodišče sprejima sistem evidence potnikov, da je to torej utemeljeno. In tretje države lahko obdelujejo te podatke. Ampak to je torej prva faza. V tistih nekaj urah, ko uh, uh, letalo leti na ka, uh, v Kanado, tako da kanadske organi lahko preverijo, preden nekdo prispe, ali obstaja potencijalno tveganje ali ne. Zakaj to sodišče sprejima? Uh, kajti po mednarodnem pravu imajo vse države pravico, da predvirjajo eh, potnike, ki prihajajo na njihovo ozemlje. To eh, velja za vse potnike, torej možno je prenesti podatke vseh potnikov tretji državi, tako da tretja država lahko previri vse potnike, ko prispejo v njihovo državo. Torej sistem PNR-ja in sistematska obdelava teh podatkov je v tej prvi fazi po, eh, možna, vendar sta tudi dve o omejitvi in sicer eh, občutljivih podatkov eh, se ne sme posredovati tretji državi, ni eh, utemeljitve za prenos občutljivih podatkov. Sodišče to jasno pravi in druga tako omejitev drugi zadržek je, da sodišče sicer razloži, kako eh, poteka obdelava podatkov PNR um, in eh, da gre za avtomatsko proceziranje vseh podatkov z algoritmi. Um, s, vnaprej definiranimi kriteriji. To je spremljivo, kajti Eh, tako um, lahko najdemo tudi um, osebo, ki um, mogoče še nikoli ni storila kaznivega dejanja in ki je tudi drugače ne bi odkrili. PNR se lahko uporabi za to, za odkrivanje neznanih, eh, somljivih oseb. Um, in potem um, in zato obdelava uh, podatkov vseh potnikih in to je utemeljeno v prvi fazi. V sodišče um, um, upošteva uporabo vnaprej definiranih eh, kriterijev in procesov. Torej, pri profiliranju pa eh, je potreben seveda nadzor. Država to mora potekati nediskriminatorno in razen tega sodišča Eh, želi tudi sistem revizije algoritmov in sistemov profiliranja. Torej v sporazumu naj bi bile določene metode, da bi EU skupaj s Kanado lahko preverjala, kako se izvaja to profiliranje in sicer na osnovi statistik zadnjih let. In med EU je, in Kanado uh, je treba zagotoviti, da profiliranje ne bo diskriminatorno. To je pravzaprav nov vidik. Torej, algoritmi profiliranja in tako naprej se je že pojavilo v sodni praksi in tokrat imamo neke vrste na svet, eh, kako naj bi potekala ta pogajanja s Kanado, kako bi se to lahko uh, zgodilo, na vsak način pa mora biti tu predmet dogovora za prihodnost. To je bila prva faza, preden potnik pride v državo. Druga eh, faza je, ko se dovoli potniku vstop v državo, torej ko je šel skozi carino in tu imamo potem dve možnosti, da se bodi si med eh, eh, letom torej da eh, PNR obdelava ni pokazala nobenih eh, sumljivosti in se potniku dovoli vstop. Eh, sistem PNR pa je lahko odkril tudi potencijalno tveganje in um, kanadski organi uh, potem uh, preverijo tega potnika in naprimer ugotovijo, da ni tveganja in se mu dovoli vstop potem so te osebe, imajo dovoljenje, da prebivajo na, v Kanadi za določen čas. Sodišče ne, um, ne dovoljuje sistematskega profiliranja v tej fazi, vendar ti podatki, teh podatkov ni treba nujno zbrisati v tej fazi. Kanadski organi lahko hranijo podatke med časom prebivanja osebe v Kanadi, vendar kanadske Eh, organi nimajo direktnega dostopa do podatkov in to je pomemben del mnenja. Sodišče ustraja na tem, da preden organi imajo dostop do podatkov v drugi fazi, morajo um, od sodnika zahtevati dostop, torej mora biti predhodna sodna previrba in to je pomembno varovalo, da bi se zagotovilo, da se dostopa do podatkov na osnovi dokazov in uh, utemeljenih kriterijev. Um, to je podobna situacija, kot eh, je pri hrambi podatkov znotraj EU. Lahko primerjamo obe situaciji. Potem, ko je potnik um, um, vstopil v državo, se ga lahko pridrži, vendar do podatkov ni možen avtomatski dostop, temveč samo po predhodnem dovoljenju sodnika. Tudi drugi kanadski organi imajo dostop do podatkov PNRS, ne samo mejni organi, vendar Sodišče zahteva tudi v tem primeru nalog sodišča in tretje države lahko tudi zahtevajo dostop do podatkov, ki so hranjeni v Kanadi v tem obdobju, vendar tudi tretja država mora imeti dovoljene strani lastnih sodišč, preden lahko kontaktirajo kanadske organe. Tudi, tudi to je pomembno varovalo. In kar zadeva tretje države, sodišče zahteva, da naj bi um, imeli, um, da naj bi imela Unija mednarodni sporazum s to tretjo državo, da tretja država lahko dostopa do teh podatkov ali da komisija dovoli tak dostop tretji državi do teh podatkov. V drugih primerjih pa to ni možno in to je pravzaprav pomembna omejitev. Torej, to je druga faza in tretja in zadnja faza je, ko eh, potnik zapusti državo. In ko eh, torej, zapusti Kanado, potem je sodišče mnenja, da se je situacija spremenila, ponovno spremenila. Kaj ti sodišče ugotavlja, da so potnika morali preveriti, ko je o prihodu, razen tega je bila možnost tudi prebirbe podatkov med bivanjem in če v vsem tem času ni bilo odkrito nobeno tveganje in ko potnik zapusti državo, je sodišče mnenje, da ni več tveganja za varnost, kar bi v um, tem uh, opravičevalo hrambo podatkov. Torej, ko potnik zapusti Kanado čez nekaj dni ali nekaj tednov, je sodišče mnenja, da je treba zbrisati te podatke in to je velika razlika sedanjo situacijo ko se hranijo PNR podatki za vse potnike za obdobje petih let. Torej, to je načelo. Večina teh podatkov bi morali biti, biti, izbris, biti izbrisana, ko potnik zapusti državo. V nekaterih izjemnih primerjih pa kanačani lahko obdržijo podatke tudi eh, do pet let, e, če so razlogi na osnovi objektivnih kriterijev, da Eh, še obstaja tveganje za javno varnost. Torej, sodišče priznava take primere, vendar so ti redki, torej samo redki potniki so, katerih podatke je možno hraniti več do, do pet let ali več kot pet let. Um, ampak to um, velja za hrambo podatkov tudi v Evropski uniji. Tu so določene usporednosti in tudi um, v bistvu sodbe z, z digitalnih pravicah in tako naprej. Vidimo tri fa, te tri faze, tako da je pravzaprav velik eh, eh sprememba v m, primerjavi s prvotnim osnutkom, te, osnutkom tega sporazuma, torej predvsem glede dolžine hrambe podatkov in možnosti dostopa do teh podatkov strani organov. Torej, to so v glavnem eh, Eh, tiste spremembe, ki jih zahteva sodišče. Sodišče pa ne pravi, da je sistem PNR nezakonit, vendar treba ga je spremeniti, da bi bil zakonit. So pa tudi še druge uh, vsebine iz te sodbe in mnenja, um, in sicer uh, torej z sod, sodiščami v drugi in tretji fazi, ko se dostopa do podatkov, eh, je treba potnike tudi obvestiti o tem, tako lahko, da lahko sami preverijo, ali je bil dostop do teh podatkov zakonit ali ne. In sedaj je vprašanje, kakšne so posledice za sporazum s Kanado, je to jasno. Uh, v skladu s 218. členom, če, je so, če sodišče izda drugo mnenje, mednarodni sporazum ne more začeti veljati. E, torej ta sporazum ni v skladu s temeljno listino, e, pravna podlaga ni pravilna in zato ta sporazum ne more začeti veljati. Komisija lahko s obnovljenim mandatom sveta e, prilagodi sporazum, um, listini o temeljnih pravicah, ampak komisija nam bo seveda podala več informacij o tem. V tej fazi pravzaprav ni potrebno Evropskemu parlamentu sprejeti nadaljne ukrepe. Vendar eh, parlament seveda lahko spremlja situacijo, kaj se bo dogajalo. Parlament mora biti vedno obveščen o prihodnih pogajanjih. Upam, da mi je uspelo predstaviti glavne vidike tega mnenja. Hvala, najprej poročevalec in potem <clears throat> koordinatorji. Najprej dobi besedo Sofi. Hvala. Hvala pravni službi za to temeljito analizo. Mislim, da je to zelo zanimiva sodba, zanimivo mnenje sodišča, ki nam daje v roke določeno orodje za reševanje tovrstnih situacij pri takih sporazumih. Imam nekaj vprašanj. Na prvo vprašanje ste že govorili, kaj, ti, kaj naj stori parlament kot naslednja. Nam ni treba zauzeti stališča, to je sedaj spet v rokah komisije in sveta. Dobro. Potem pa je seveda veliko vprašanje, kakšne so implikacije mnenja sodišča na druge sporazume ali tudi eh, na zakonodajo EU. Če si ogledamo kriterije, ki jih uporablja sodišče, eh, potem eh, sporazum PNR z ZDA ne izpolnjuje teh kriterijev, ne izpolnjuje teh kriterijev, um, imamo tudi um, sporazum SWIFT in nekaj drugih eh, dogovorov, ki je to treba preveriti in tudi direktiva PNR. Kaj se bo zgodilo? Če bomo ugotovili, da ti sporazumi tudi ne ustrezajo standardom sodišča, kaj pa je treba potem storiti, da bi zagotovili, da bodo izpolnjavali te kriterije? Ali se mora nekdo obrniti na sodišče ali postanejo uh, avtomatsko neveljavni ali bodo veljali naprej, čeprav smo ugotovili, da niso v skladu z listino o temeljnih pravicah in da nimajo pravilne pravne podlage? Kaj ti noben sporaz, teh sporazumov nima? Uh, 16. člena kot delne pravne podlage. In vsaj ostali sporazumi eh, glede tega na vsak način niso skladni. Eh, sodišče pravi, da množična hramba podatkov, vseh podatkov, podatkov vseh potnikov je dovoljena, ampak ali je sodišče mnenja, da je to dovoljeno, zato ker je to del mednarodnega sporazuma in to bi impliciralo, da ne bi bilo dovoljeno, če eh, bi šlo za PNR EU, za EU ali pa je sodišče mnenja, da je to nasplošno dovoljeno. In še zadnje vprašanje, ki pa je bolj hipotetične narave, kaj ti sodišče zdaj sprijelo to mnenje. Um, um, 87 člen kot pravna podlaga se mi kljub temu zdi malo čudna. Če si ogledamo stare sporazume, to ni opraviti z policijskim sodelovanjem. Uh, ali uh, pri ostalih gre za policijsko sodelovanje znotraj EU, kako e, se lahko to razširi na policijsko in pravosodno sodelovanje tretjimi državami, ampak dobro, to je malo bolj teoretsko. Teoretsko ta sodba oziroma mnenje sodišča je takšno, kot je in to so bila moja vprašanja. Hvala za ELS, Exxon Boss. Ähm, Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi jaz se želim prisrčno zahvaliti pravni službi za analizo, <clears throat> tudi za to temeljito dolgo analizo. Eh, no, zadovoljivo je, da lahko rečemo, eh, možnosti PNR, za PNR obstajajo. Nikoli se ne bi spomnil možnosti člena 7. 87, eh, členi 7, člen 87, Sofi Infeld je govorila o tem, tudi to me je malo presenetilo in zato bi bil hvaležen če bi mi lahko razložili, ali je to, kako to pravno razložiti, kaj ti, torej, da bi 87. člen bil med drugim skupna pravna podlaga. Tudi dobro je, da vimo, da so sporazumi o PNR v skladu s temeljnimi pravicami načeloma, da pa um, ni utemeljena ne, o, časovno neomejena hramba podatkov. Za določen čas ja. Seveda smo tudi sami malo razmišljali, um, da bi eh, to razdelili na faze, torej čas potovanja, prihod, eh, prebivanja. Kar zadeva občutljive podatke, če bodo sedaj potekala pogajanja še naprej, ko se sprašujemo, ali sploh potrebujemo te občutljive podatke. Kar me je eh, eh, čudilo v tej sodbi, je, da se je najprej eh, govorilo tudi o načinih prehrane. Če si ogledam 19 setov naborov podatkov, pravzaprav tam ne piše nič o prehrani. Zato sem bil malo presenečen. Torej, stališče Evropskega sodišča dobro je, da imamo sedaj večjo jasnost. Pri nas je bilo sporno, ali so sploh eh, legitimni sporazumi OPNR, potem, da eh, se neposredno implementira uh, Evropska listina o temeljnih pravicah tudi v tretjih državah, da je to na mednarodni ravni sploh uh, možno brez večjih težav, torej da mora biti standard zaščite enak kot v evropskem pravu, to me je vendarle malo čudilo. Vendar menim, da to, kar uh, kritizirajo, Evropsko sodišče čim prej spremenimo v nadaljnih pogajanjih, tako da bomo imeli gotovost, da je vse pravno v redu. Eh, sporazum z Avstralijo in ZDA, to je bilo že omenjeno, pa tudi naš sporazum PNR v Evropi, torej tudi ti sporazume se je treba ogledati, glede na pripombe sodišča, ampak upam, da nam bo uspelo to storiti čim prej, da ne bomo zgubljali preveč časa, temveč da bomo to prilagodili eh, tako, da bo tudi po mnenju Evropskega sodišča vse korektno. Mislim, da smo zdaj storili korak naprej in Vse to je treba, treba upoštevati tudi pri prihodnjih sporazumih. Valja, bjegit se preprosim. Klod. Hvala, Klod. Najprej najlepša hvala pravni službi za zelo jasno in razumljivo razlago glede stališča, ki ga je zauzelo Evropsko sodišče. Mnogi v parlamentu smo hoteli imeti to stališče, med njimi sem bila tudi jaz, ampak danes pravzaprav nisem srečna s tem. Meni bi se zdelo dosti bolje, če bi, določene, če bi politični akterji že prej opozorili na določene kritične točke in če bi nam predložili drugačno besedilo. In ko zdaj govorimo o boljši zakonodaji, bi to bil prav gotovo boljši korak, kot pa da s, to, s tem mnenjem, da je možno neposredno implementirati varstvo podatkov, se mi zdi samo umevno. Ne, umen primer. Če v eni državi obstaja predpis za pripasanje v avtomobilih, v drugih pa ne, potem kljub temu zahtevam, da če nekdo izvaža avtomobile v državo, kjer je zahtevan pas, mora biti seveda tudi avtomobil tako opremljen. In isto naj bi veljalo tudi za varstvo podatkov. <clears throat> Mislim, da imamo pravno vrzel eh, kanadski sporazum, ki ga je treba Eh, prilagoditi, predelati, vendar drugi sporazumi so pomembni, eh, so podobni, deloma celo slabši, kar zadeva pogoje, ali naj ne bi bilo, ali naj ne bi bilo samo umevno, da jih eh, prilagodimo, preden počakamo na naslednjo sodbo, sodišča. In tudi, če je pravna struktura malo drugačna, mednarodni sporazum in posebna direktiva, meni se zdi, da je treba PNR za EU tudi preveriti glede eh, teh točk, preden se izvaja ta PNR v Evropi. Imam pa tudi vprašanje pravni službi. Ta razdelitev na različne faze, to je bilo v pomoč. Moje vprašanje je, če zberem vse podatke, jih prenesem tretji državi, pri uh, vstopu se ugotovi, ni nobenega suma, tudi v času prebivanja se nič ne pridruži, potem letim nazaj in je bilo rečeno, da, ni, uh, da oseba ni ocenjena uh, zasumljivo, potem bi se morali izbrisati podatki. In sedaj je vprašanje, ali mora samo Kanada zbrisati podatke, ki jih je prejela, ali mora tudi pošiljatelj podatkov, torej mi, ali moramo tudi izbrisati te podatke, ali pa um, lahko letališče, odkuder um, je um, potnik letel v Kanado, obdrži te podatke. Helga Stevens, prosim, IKR. E Thank you, chair. Hvala lepa, predsednik. Zelo kratka bom. Vedno smo podpirali sporozum PNR med EU in Kanado. Prav tako smo podpirali potrebne ukrepe za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, da bi izboljšali varnost za potniške v letalskem prometu potnika v letalskem prometu. Upamo torej, da bomo kmalo dobili nov posodobljen sporozum, da bomo lahko dosegli napredek in nadaljevali sodelovanje med EU in Kanado. Hvala lepa. Gue, Mari Kristine, ne? Sofi? Pojano? Jan, potem pa ti prav. Beans, Jan, zeleni. The... Hvala lepa za pojasnilo pravne službe, ki mislim, da je zelo pomembno. Stotsotno se strinjam z ERS in EKR. Kar se da hitro, moramo našo zakonodajo EU uskladiti s tem mnenjem. To je ključnega pomena. Včasih, ko države članice začenjajo ignorirati odločbe Evropskega sodišča. Mi moramo postati jasen signal, da to mi stotstotno sprejemamo in potem moramo vse uskladiti s temi sodbami. Prav, eh, Evropsko sodišče je glede sporozuma PNR med EU in Kanado podalo svoje mnenje. Prav tako pa je seveda podalo svojo interpretacijo 8. in 7. člena 16 člena pogodbe. In to je tudi v drugih instrumentih pogodbe. Tako da imamo interpretacijo pogodb in to interpretacijo pogodb lahko postavimo sporedno za so zakonodaje in ugotovimo, ali je skladna ali ne. In to je najbolje, kar lahko storimo. Če ni skladna, jo uskladimo. Naj se posredotočim na eno točko. Pravna služba je jasno povedala in mislim, da druge interpretacije te sodbe ne more biti da je Evropsko sodišče dejalo, da je nadaljna hramba osebnih podatkov osebe, ki ni tvegana, ki ni sumljiva, kar se tiče terorističnih dejavnosti ali organiziranega kriminala, nekaj, kar ni upravičeno po tem, ko je ta oseba končala svojo pot. Če bomo to poštevali, ne samo v tem sporozumu, tudi v drugih, pa to imeli sporedno z direktivo PNR-a in direktivo o, ali je uredba o sistemu za stop in stop, ne vem, ali je uredba ali direktiva. Če torej potem porabljamo to sporedno tudi z sistemom za stop in stop, potem bodo vsi PNR sporozumi, direktiva PNR in stop in stop. zagotavljali ustrezno hrambo podatkov za vse potnike, ki so v skladu s to zakonodajo. Štiri ali pet let ni nobenega razlikovanja, ali je ta oseba sumljiva, tvegana ali ne, potem, ko se potovanje konča. Zato mislim, da moramo spremeniti vse te določbe, vse te ukrepe, še prav posebno tiste, o katerih na koncu še nismo glasovali, to je sistem stop i stop. Mislim, da parlament ne sme glasovati o zakonodaje o stopu in izstopu na tak način, da bomo imeli nezakonito določbo, ko bomo imeli hrano podatkov tle za tako dolgo obdobje po koncu potovanja. Še prav posebno zato, ker ne moremo zahtevati od Kanade, da je bolj restriktivna pri obdelavi podatkov evropejcev, ki potujejo v Kanado, kot zahtevamo od nas samih, kako ravnamo z državami tretjih držav, ki prihajajo sem. To bi bilo popolnoma poljubno. V tem primeru bi verjetno sodišče ugotovilo, tako kot so to zapisali tudi v povzetku, da bi potem nasplošno, ne samo z Kanado, da ko se potovanje konča, ni več potrebe hrambe podatkov, njihove obdarave, če ni povečanega tveganja. Being... Hvala lepa. Preden dobi besedo Sofiji. Še vprašanje, če smem, zaradi te analize, ki jo imam, bi rad slišal od pravne službe, ali menijo, da bi bilo izvedljivo, da bi Evropski parlament, da bi bilo priporočljivo, da bi Evropski parlament glasoval o sistemu stop-stop, če vemo, kako je sodišče razsodeno na to točko. Se... No, to je verjetno ne mogoče postopkovno vprašanje. Gospod Lenars, ja, samo vprašanje, ker se moramo začeti pogajati s Kanado, kar se da hitro, pa verjetno tudi ZDA, še prav posebno ZDA. Zdi se mi prav izvedljivo, da bi hitro ponovno izpogajali to pogodbo z novo administracijo. Kakšne posledice bi to imelo na koncu, če ne bi uspešno izpogajali pogodbe z državami, kot so Kanada, Avstralija in ZDA? V sodbi tega nisem zasledil, vendar pa. Kakšna pa je pravica posameznika, da da soglase, da se obdeluje in prenaša te podatke? Tudi, če bi posameznik to storil, to ne bi bilo dovoljeno, ker to ni prosta izbira. Če ne podpišete, ne morete na let. Obstaja kakšna povezava v sodbi, ki se nanaša tudi na pravice posameznika, da tudi, če ni enake ravni zaščite v tisti državi, da se lahko ta soglasje, da se te podatke obdeluje. Potrebno bo dati še nekaj časa pravne službe, da odgovori Sofi na kratko. Briefly. Da, čisto na kratko. Ne gre za sporazum sam, vendar pa vemo, da se podatki prenašajo, kot vemo. To stranski sporazum je karkoli že to je. Vemo, da niso veljavni, to je še slabše. Saj so še manj v skladu z istino o temeljnih pravicah. To sedaj analizirajo sodišča. Seveda me zanima, kaj to pomeni za transfer podatkov. Vedno boste, bodo našli neko pot za transfer podatkov, pa naj si, naj si je pravno podlaga ali naj ni. Sveda bi rada, da bi imeli tako podlago. Kaj se dogaja s tem prenosom podatkov na podlagi nacionalne zakonodaje? Tako sedaj pravna služba. Do 10.04 imamo največ, tromači nam dajo nekoliko več časa. Na koncu bom podal predlog. Za sedaj pa prosim, torej v desetih minutah, če lahko. Upam, da bom hitrejši. Bom pa skušal odgovoriti na vse, če bom kaj spustil, mi povete. Ali bodo drugi sporozumi avtomatično najveljavni? obstoječi sporazum, ne, bom drugače začel. Sporazumi, ki še niso bili sklenjeni, Mehika, naprimer, je v procesu pogajanj. To je enostaven sporazum, ker to mora sedaj upoštevati to novo sodbo. Prez upoštevanja tega se sporazum skleniti ne more. Druge države so prizadete zaradi te sodbe, ne gre samo za Kanado, pa naredno splošno. Gre za tudi druge tretje države. Sporazum še ni sprejet, tisti, ki niso sprejeti, morajo to upoštevati. Vseči sporazum zapleteno. To je beseda, ki jo uporabljamo in sodišče to priznava. In sodišče je bilo zelo velikodušno, ko so obravnavali obje vprašanje parlamenta. Nekatere države članice in institucije so menile, da zahteva parlamenta v določenih vidikih ni bilo spremljivo. Vendar pa sodišče pravi, da se želi izogniti komplikacijam, ko enkrat sporozum postane veljaven, lahko potem tretja država po mednarodnem pravu straja na uveljavitvi. In to so razmere, ki jih imamo z drugimi obstoječimi sporozumi. In zato je zapleteno. Kajti, ko smo enkrat v tej fazi, je težko se omakniti. Torej, ti sporozumi ne bodo samo dejno neveljavni sta veljavni po mednarodnem pravu. EU pa lahko to spremeni zgolj v skladu z mednarodnim pravom. Različni načini so. Najbolj jasen je tisti, ki je zapisan v sporozumu. Vse v sporozumih obstajajo klauzule, ki omogočajo možno razveljavitev. podaljšanje in takrat, ko pride ta datum, je možno to storiti, naprimer. Sveda, to mora komisija oceniti točno, kater je najbolj ustrezen način za nadaljevanje poti in obvestiti parlament. Gotovo pa samodejno ne zapadajo. To mnenje zadeva samo ta sporazum s Kanado, čeprav so učinki načeloma širši. Gre za vprašanje, kako bomo šli skozi ta postopek. potem vprašanje, ali se lahko vsi podatki prenašajo, ker je to mednarodni sporozum. To je delno, res, vendar pa sodišče, mislim, da omenja še en mednarodni sporozum, Čekaško konvencijo iz 47. leta, kar se tiče zračnega letalskega prometa, na podlagi tega mednarodnega prava, sodišče sprejema, da se lahko vsi podatki prenašajo. Vendar pa to sproža zanimivo vprašanje, ali ima potem priložnost tretje države, da spremljajo ta sistem in kako bo to uporabljeno interno znotraj EU. Kajti tukaj ne gre za mednarodno. Torej vsaj, kar se zunanjih meja EU tiče, bi to za prihajajoče lete v EU pravičilo ker je to mednarodni sporozum za notranje rete v EU, tukaj pa ne vemo, ker potem tukaj ne gre za vprašanje mednarodnih konvencij. civilnega zračnega prometa. To se je potrebno ogledati. Kar se tiče pravne podlage, policijsko sodelovanje je začetna točka pisno so nas eh, poprašali potem in morali smo odgovoriti. Sodišče je spraševalo, kako je možno, da se uporablja 87. člen. Veliko je bilo različnih interpretacij, moram reči. Sodišče v svojem mnenju meni, da ni potrebno odgovoriti na to vprašanje. In jasno pravijo, da 87. člen velja. Ko pa rečem, kako smo mi to predstavili, moram govoriti o pojasnilo sodišča. Kot Evropski parlament smo dejali, da imamo notranjo dimenzijo policijskemu sodelovanju, potem še tudi zunanjo. Ali policija tukaj sodeluje s tretjimi državami? To je tudi seveda policijsko sodelovanje. Vendar pa je to nekoliko drugače, ker policija ne pošilja podatkov v Evropi, v Kanado. Zdi pa se, da morajo komercialni organi pošiljati podatke. Za iz EU po zakonodaji EU, iz Kanade pa po kanadski zakonodaji. To je bilo vprašanje, ki je bilo sproženo, da pa zdi se, da sodišče sprejema, da to spada pod policijsko sodelovanje, čeprav to ni res policijsko sodelovanje. To ni sporno, je pa to zanimivo vprašanje. Potem pa še naslednje vprašanje gotovo si bomo morali gledati še druge sporozume, jih ponovno izpogajati. Vprašanje o pošiljatelju podatkov. Ali morajo ti izbrisati podatke? To je povezano s tem, kar sem dejal. V bistvu so letarske družbe tiste, ki prenašajo podatke in te bodo. morajo to početi po zakonodaji, trenutno je 95 let, potem pa ponovi. Lahko to obdržijo za komercialne zahteve za določen čas, vendar pa načeloma je to krajši čas in ne smejo. Ni zahteve, da hranijo podatke za PNR. Skoraj da obratno je. Podatke takoj pošljajo in potem jih hranijo organi. To so torej drugačne razmere. Kaj se zgodi, ko jasno ni več tega? Ne? Kar se tiče sistema stop in stop. Izognil se bom odgovoru glede podrobnosti, glede sistema stop in stop, ker ne poznam podrobnosti. Da pa načeloma pa bom odgovoril in ponoma res je, če eno vprašanje je isto, lahko to obrnemo. Ne gre samo za to, da tam, kjer ni tveganja, sodišče vztraja, da kjer prihaja do interference, kar se tiče varstva podatkov in zasebnosti, da mora ta interferenca biti utemeljena s tveganjem za javno varnost. Po nekaterih objektivnih kriterijih, ki lahko vodijo do suma za tveganje. Neko tveganje mora biti v določeni obliki. Ko se zaključi, da tveganja ni, potem obrazložitev izgine pravzaprav. Tako da načeloma, ko ni tveganja, ne morete upravičiti hrambe podatkov. To je načelo. Bomo pa za vsak akt morali videti, ali tveganje obstaja, kakšni so cilji in kakšna so tveganja. Vendar pa izhodišče mora biti, in to je jasno zapisano, mora obstajati tveganje. In sodišče jasno ostaja v vseh nedavnih primerjih na dokazih oziroma objektivnih kriterijih, ki lahko vodijo v razumen sum. Zelo dobro vprašanje, kaj, tega, kaj se zgodi, če ponovno pogajanja ne uspejo. Nič se ne more zgoditi brez dogovora s tretjo državo. po, med, po evropskem pravu, seveda, pač moramo sedeti določenim kriterijem, ki jih sedaj določa sodišče, po mednarodnem pa seveda se mora strinjati tudi tretja država. Brez potrditve tretje države, če ponovno pogajanja ne uspejo, potem sporozum nikoli ne more stopiti v veljavo. Ne moremo imeti nič manj. In sicer smo v pravnem vakumu prenosa ne sme biti brez prave pravne podlage. In namen tega sporozuma je, da se to ponudi. Če ni mednarodnega sporozuma, moramo najti drugo podlago. Konsens bi lahko bil druga možnost. To je nekaj, kar je možno, vendar pa, kot sem omenil, mora to biti neizsiljen konsens. Če ni druge alternative, potem je to možnost. zadnjih treh letih je Kanada tudi sprejela nekakšen sistem ETS, ki je tukaj predlagan, tako kot ZDA. Za potovanje v Kanado morajo podatki biti dani vnaprej. Sedišče je tudi spraševalo potem. Sedišče je to vprašanje si zastavilo samo, kaj se zgodi, če se podatki dajo soglasjem potnika, ali je potem potrebno imeti PNR podatke. In vse stranke morajo na to govoriti. Zdi se, je tudi sodišče razmišljalo o tem vprašanju, kaj se zgodi. Zdi se, da je vsaj načelno to možno, vendar pa spet sodišče v svojem mnenju ni presodilo o tem. Tako da nimamo nadaljnih smernic. Da pa seveda soglasje je ena od možnosti, če je prostovoljno. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa. Samaj. Eh, sem kaj pozabil, mi povejte, prosim. Samo preverjam, kolegice in kolegi, še kaj? Resnično preskušamo potrpljenje naših tolmačev. Vedno smo predolgi. Hvala lepa pravni službi za zelo obsežno predstavitev. Hvala lepa poslankam in poslancem. Vsem ki ste tukaj, ki ste poslušali to predstavitev. Hvala za predstavitev samo. Naj nadaljujem tam, kjer je predstavnik pravne službe končal. Kaj se zgodi, če ponovno pogajanje ne uspejo? Kaj bomo potem? V bistvu. Kakšen bo zaključek tega sestanka? Tudi sekretarjatom se pogovarjamo, da bomo vodilni pri tem. Moj predlog in potem kratek feedback z vaše strani. Preden prijemo do tega, ali bodo ponovno pogajanja uspešna ali ne, moramo vedeti, kakšen mandat si želijo svet predsedstva in komisija imeti, kakšen je njihov predlog. govorili ste o tem, kako je to povezano z drugimi instrumenti. Torej, to ni samo PNR Kanada. Videti moramo, kako je to povezano z našimi sporozumi s tretjimi državami, drugimi tretjimi državami. Torej, predlagam, da že v oktobra povabimo komisijo, predsedstvo in svet. Imamo dobro predsedstvo, zato je stonce, da to storimo že kar oktobra. Če dobimo dobre odgovore, bo to dobro. Če ne, kar se tiče oblike novega mandata, pa imamo vedno možnost resolucije kot rezervo. To je dobro pot naprej. To bi bil moj predlog. Se pripravimo na tak sestanek. Naj bo celovit. Z vsemi pozavami, ki so jih Jan in drugi naredili. Dobro se pripravimo na sestanek sestanek naj bo dobro organiziran. Tako bomo torej prevzeli pobudo. Sebina za tak pristop obstaja. Tako bi torej prevzeli pobudo in tako bi imeli dovolj časa, če bi dobili nejasne odgovore. Se strinjate s tem? Sofi? Uh predlagam, da se poročavci v senci in samo sestanemo, saj da smo v stiku po elektronski pošti in da zberemo vse vprašanja, potem jih pošljemo pisno komisiji, tako bodo lažje odgovorili na vprašanja, potem pa bomo videli, ali bomo po takem sestanku potrebovali resolucijo ali ne. Or, uh, that, that kind of resolution starts to run. Da, ampak preden začnemo s to resolucijo, bi rada pridejo k nam na organiziran, natančen sestanek s presedstvom in jih vprašamo, kakšen je načrt za nov mandat in tako naprej. Kajti sedaj bomo imeli nov mandat. Povejte, kaj mislite o tem, Jan. Mislim, da je to se lepo in prav. Rad pa bi eh, prosil predsedstvo nekaj. Imeli bomo glasovanje, o sistemu stop in stop v parlamentu. In mislim, da je naloga tega odbora, da predsedniku parlamenta pokažemo, da je to pomembno vprašanje in da se morajo skupine in sekretarje o tem pogovoriti. Da, to je pa res. Oktobra bo to glasovanje. Zato bi bil ta sestanek že oktobra, ne novembra. Kakorkoli že, to je potrebno razrešiti sekretarijatom, da bi imeli tak sestanek pred glasovanjem. Da, da, razumem. Ne moramo biti v vakumu, kar se tiče načeljnih vprašanj. Tako da bi tak sestanek imeli pred tem. To je edina smiselna, logična pot naprej. To pomeni, da moramo biti hitri. Lahko smo hitri, to je naša prednostna naloga. Tudi sporočevalci esence bomo morali biti hitri. Hitro organizirati ta sestanek. Potem pa pred glasovanjem, potem pa ne glasujemo, dokler nimamo tega sestanka. Razmišljate, da bo to nek nejasen sestanek. Ja, če ne bomo dobili jasnih odgovor no, na tem sestanku, potem bomo pač sprejeli rezolucijo. A me razumete? Če ima kdo kakšen boljši predlog, mi to povete zdaj. Prosim. Uh, uh, se upravičujem, da sem malo živčen, ampak mislim, da tukaj ne gre za politične resolucije. Tukaj gre za to, da imamo dožnost, da sledimo zakonu. Stanek spočati v senci Libe bi bil na plenski ravni pred eh, glasovnim plenarnem zasedanjem, ko se bodo potem politične skupine odločile, ali želijo črtati to eh, zadnji dogovor, trilogo. To je preveliko vprašanje in ne želim, da potem teden pred tem vprašanje izvemo, da je prepozno, da to da črtamo z dnevnega reda in da začnemo ponovno pogajanja. Sofi pravi, da mora iti. Resnično mora iti. To pomeni, da moramo tej točki nameniti več podrobnosti. Pravite, da moramo to riti pred plenarnim zasedanjem. Še pa posebno brez poročevalke. Tako da mislim, da moramo imeti razpravo o tem, kaj storiti. Načelo je pravo. Svet, predsedstvo komisije mora biti tukaj. Pravi imate, nima smisla iti na plenarno zasedanje, na glasovanje na plenarnem zasedanju, dokaj ni to razrešeno. Koreografijo moramo dodelati. Spraviti bomo o tem, bomo videli, kako naprej. Moramo pa biti hitri. tako da bi že na začetku naslednjega tedna našli rešitev. Želim pa stopiti v stik s predsedstvom, svetom in komisijo kar takoj, da bodo oktobra vsi še prišli sami in potem skušamo govoriti, kaj storiti pred glasovanjem na plenumu. Glede sistemo stop in stop. Je to smiselno? Šli bomo torej na vse, potem pa bomo videli, ali nam bo uspelo. resolucija, ne razumite me napak. To je mišljeno kot politično orožje, če ne bomo dobili odgovorov, ki si jih želimo. To ni prva rešitev. To je pravna težava, ne politična. Ne razumite me napak. Torej, splošna prošnja za kakšen boljši predlog poslank in poslancev. Če imate kaj takega, mi to prosim sporočite. Hvala lepa za vašo pomoč. Naslednji sestanek pa 25. septembra. Hvala lepa, poslanke, poslanci, osebe za odrežbo danes popodne. Sestanek je končan.